Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Najprej poročilo Winkler, poimensko glasovanje. Glasujemo. Did you vote in? Ste si glasovali? Ma scheda maschera. Ma- maschera The vote is closed. Konec glasovanja. Posto. Mia mia scheda. Approved with the large... Sprejeto z veliko večino. Poročilo De Castro, poimensko glasovanje. Glasujemo. Did you vote? Ste vsi glasovali? Da. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Čestitke gospodu De Castro, pa tudi gospodu Winklerju za prej. For, uh, Tako, poročilo Hutton poročevalec eh, je prosil za besedo. Please. Prosim. Thank you, President. Hvala lepa, predsedujoči. Poročilo pred nami je obravnavano zato, ker prihaja do precejšnje zamude glede reforme skupne ribiške politike. In to ni presenetljivo, glede na to, da imamo približno 2600 prelogov sprememb eh, poslancev glavni uredbi. Moje poročilo je bilo predstavljeno kot tehnično, vendar pa mislim, da imamo kar nekaj pomembnih sporočil, ki jih je potrebno prenesti iz tega poročila. Soglasno so sprejeli to, poro, to poročilo v odboru za ribištvo, to je predvsej nenavadno in želi zagotoviti režim dostopa do 12 mil, ki je trenutno uveljavljen, da bi lahko ta režim uporabljali do trenutka, ko se bomo dogovorili o reformi skupne ribiške politike. Če ne bi sprejeli tega poročila, bi ta režim potekal konec letošnjega leta. Vesel sem, da je odbor se soglasno strinil, da je to nespremljivo. 12 mil to je značilnost skupne ribiške politike od začetne uredbe leta 83 in potem je to veljalo vse čas in sedaj smo to podaljšali tudi za 10 let. To bi potem veljalo do leta 2014, potem pa bomo videli, kaj bo prinesla nova ribiška politika. Celo Evropska komisija je sprejela dejstvo, da je upravljanje eh, z ribami v tem območju 12 mil bilo zelo uspešno. Tako da, če se želimo kaj naučiti iz tega, to pomeni, da bodo ribolovni narodi sami želeli biti uspešni pri upravljanju rib v tem območju, je nekaj, kar je dobro, če si ogledamo celotno ribiško politiko, ker pa nam ni uspelo. In zato mislim, da je dobro, da podaljšamo obdobje za veljavo tega območja, tako časovno kot tudi prostorsko. To je dober argument. Hvala lepa. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Please, we wait. Nekoliko bomo počakali. Ok, da bo ti. Prav, konec glasovanja. Ok, very large. Zelo velika večina. Okay. Thank, I congratulate. Hvala lepa, čestitam poročevalcom. Poročilo Moreira. Prosim, gospod Moreira. Some... Kratek bom. Nekaj pomembnega vam moram sporočiti. Najprej kot poročevalec vas pozivam da podprete to poročilo, ker je dobro in bi ga morali pozdraviti kot ozorec za prihodne sporozume na isto temo. Upam, da bomo tudi tukaj soglasni kot v prejšnjem primeru. Kakorkoli že, ko potrjujemo to poročilo, pa ne glasujemo ali ne sprejemamo sklepa sveta na to temo. obstajajo določbe, ki vzpostavljajo komitološki postopek eh, s postopkom preiskave, ki bi omogočil sveto, da nadzira odločitve in izvajanje tega sporozuma strani komisije. Po mojem mnenju, parlament tega ne sme sprejeti, da se svet enostransko odloča o zadevi, ki je po definiciji, ki bi po definiciji morala biti tema za soodločanje. Tako svet zlorablja komitološke postopke zato, da neupravičeno in enostransko nadzira komisijo pri uporabi tega sporozuma. Zato naj bo jasno, da ne podpiramo osnutka sklepa sveta na to temo. Če bo ta sklep postal nespremenjen in upam, da ne bo, potem ne bomo dovolili, da je to presedan za prihodne primere pri sklepanju mednarodnih sporozumov. Žal sveta ni, prepričam pa sem, da jih bo to sporočilo doseglo. Okay, Prav, hvala lepa. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Čestitke. Poročilo Deva. Prosim, gospod Deva. Gospod predsedujoči, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da se zahvaljujem kolegom v odboru in parlamentu za to, da smo tako hitro pripravili to poročilo. 15 tisoč ljudi bo umrlo eh, zaradi pomankanja hrane. Danes, samo da vam pokažem, koliko je to, to je vse osebe parlamenta, komisije, sveta, ombudsmana, prostite, tretjino komisije, ombudsmana in celotno osebe sveta. Globalno prebivalstvo se bo podvojilo in bo znašalo 9 milijard ljudi in tudi naša proizvodna hrana se mora podvojiti, če želimo prehraniti vse te ljudi. Trenutna konvencija o pomoči s hrano pa ne prinaša dovolj. Nova konvencija, ki jo boste sprejeli danes, bo uvedla nove oblike pomoči. Lokalni proizvajalci z lokalnimi nakupi bodo podprti. Tako bomo dajali tudi kupone kmetom v državah v razvoju in bodo lahko to potem pretvorili v denar in hrano in bomo pomagali kmetijstvo v državah v razvoju. Hvala lepa vsem, da ste to dodelali pri pripravi tega poročila in da želite rešiti toliko življenj. Hvala lepa. Hvala lepa, glasujemo. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Čestitke. Bauer Report. Poročilo Bauer. Poročevalka želi spregovoriti. You, Hvala lepa, predsedoči, da lahko spregovorim. Ker nismo imeli razprave na plenarnem zasedanju na to temo, bi rada podala nekaj kratkih pripomb. Predlagana direktiva bi naj nadomestila sklep iz leta 1995, kar se tiče konzularne zaščite državljanov Unije v tujini. Gre za diplomatsko-konzularna predstavništva, glede na pravni okvir, ki ga ustvarja Lizbonska pogodba. 23. člen Lizbonske pogodbe, na tem temelji ta predlog, govori o tem, da ima vsak državljan Evropske unije na ozemlju tretje države v tistih državah, kjer ni njegovega konzularnega predstavništva in imajo pravico, da, da poišče pomoč pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih drugih držav. Tukaj gre naprimer za nesreče, za krajo, pokriva pa tudi krizne razmere, ko morda državljani jo potrebuje pomoč. V vsakodnevnih konzularnih razmerah bodo državljani lahko iskali pomoč na konzularnem predstavništvu ali veleposlaništvu vsake od držav članic. Vsi pristojni odbori so skoraj soglasno se strinjali, da nobena država članica ne sme nositi bremena pri nastajanju kriz. Tako da je vloga usklajevanja nekaj, kar morajo prezeti delegacije Evropske unije. Ta primer je odličen primer za to, lahko pokažemo, da več Evrope ne pomeni več birokracije ali več Brusle. Več Evrope lahko pomeni tudi več pomoči za evropske državljane, ki potrebujejo pomoč. Več pomoči, pomoči za tiste državljane v tretjih državah, ki se znajdejo v križnih razmerah. Rada bi se zahvalila vsem poročalcem v senci za njihova prizadevanja in rada bi vas prosila, vse kolegice in kolege za podporo temu poročilu. Vote, vote is... Po imensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Bastos. Poročilo Bastos. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Čestitke. Bowles report. Poročilo Bowles. Tajno glasovanje?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 mislim, da je nesprejemljivo, da glasujemo o določeni osebi. Šlo je za tajno glasovanje, vendar pa imena ni. To ni pravi parlamentarni postopek. Glasovali smo o nekom, katerega imena sploh ni bilo na zaslonu. Gli uffici mi dicono che abbiamo rispettato. Pravio mi, da smo v celoti spoštovali postopek in zato je glasovanje tudi veljavno in nadaljujemo. Poročilo Morena. Amendment 1. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa glasovanje o celotnem poročilu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Approved. Sprejeto. Congratulations. Čestitke. Naslednje poročilo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Čestitke? Sedaj pa še poročilo Šniber Jastra. Tretji odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. 23, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 36 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Preverjamo, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 51. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 107, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 110, za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto, 111, za, proti, vzdržani sprejeto, 115, prvi del, za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani sprejeto, 116, prvi del, za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 122. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Honorevole Cortes Lastra. Poslanec Cortes Lastra. Ne? Prosim, beseda je vaša. La enmienda dice lo siguiente. Después... Hvala lepa, predsedujoči. V predlogu spremembe je zapisano po besedici Šel, da bi radi zaščitili pravice žensk, da bi imeli, imeli dostop do legitimnih tehnik za reproduktivno zdravje. Je kdo proti? Ok. I'm sorry. Se opravičujem, gospod Cortes Lastra, žal mi je. Ne bomo glasovali o tem ustnem prilogu spremembe, ker je nasprotovanje preveliko. 144, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 147 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 148. 148. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z veliko večino. 18. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. gospod Cashman. Hvala, gospod predsedujoči, pred tem pomembnim glasovanjem eh, mislim, da moramo razmisliti eh, o teh, ki so tu stali v dvorani, da eh, odrekajo ženskam pravice. Mr. Mitchell. Yeah. Okay, okay. I, I, I give a... Uh, Dobro. Samo gospod Mičel še dobi besedo. E, razlog, zakaj sem jaz ustal, je, da 200 milijonov žensk uh, uh, ni na svetu zaradi uh, splava, kjer se splavljajo samo uh, uh, deklice. Torej, uh, veliko se jih sploh ne rodi, zato ker bi bile ženske. Ok. Hvala. Poimensko glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. To je sprejeto z veliko večino. Čestitamo poročevalcu. In dober tek. Valja domov. please, please, please. Colleagues. Gospod predsedujoči, želim povedati, da je moj, eh, moja naprava včasih vmes delovala, potem pa spet ne. Torej, jaz sem imel težave s to napravo pri glasovanju. Hvala. Eh, o tem bomo obvestili pristojne službe. Sedaj pa sledi obrazložitev glasov